Spoštovane dame in gospodje, nadaljujemo z zasedanjem. Besedo dobi podpredsednica Ani Podimata. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot so podpisnica osnutka predloga eh, resolucije o boju pri, proti eh, izogibanju eh, davkom, proti davčnim utajem in davčnim oazam, bi vas rada prosila, da spremenimo dnevni red glasovanja. O tej resoluciji bi radi glasovali takoj po točki 11, ko gre za glasovanje o. Eh, preferci, preferencijalih. Najlepša hvala, če se s tem seveda strinja eh, plenarno zasedanje. Ali temu kdo nasprotuje? Gospa Janako. Gospod predsedujoči, menim, da ima gospa Podimata prav. Sama ponujam iste argumente, tudi sama prosim, da spremenimo dnevni red in da o resoluciji eh, glasujemo o eh, davkih. Pošlak. Ja, hvala lepa. Je kdo proti temu predlogu? Ne, potem bomo tako tudi storili. Gospod Tudi. Oui, hvala, gospod predsedujoči. Nočem nasprotovati predlogu, ampak glede na to, da poslanci in poslanke še vedno sedajo na svoje mesta, moramo paziti, ne smemo biti eh, prehitri, naši glasovalni seznami so natačno napisani, tako da nočemo, da pride do zmede, tako da prosim počasi. Ja, no, nikar ne skrbite, gospod, odi predlog eh, podimata Janako bomo sprejeli in eh, torej spremenili dnevni red eh, glasovanja. Imam pa še sporočilo za vas. Gospod Vladimir Remek me je obvestil o odstopu z položaja poslanca Evropskega parlamenta z 16. decembrom 2013. Evropski parlament v skladu z četrtim členom poslovnika torej ugotavlja, da